ljudi iz lahkih potniških in gospodarskih vozil. V imenu odbora za okolje gospod Ivo za tri minute. Yes, please. Gospod Javor, izvolite. Yes. Yeah, okay. Madam Chair, Gospa eh, predsedujoča, komisar, kolegice in kolegi, v imenu odbora Envi vlagam ta ugovor v skladu s členom 106 eh, glede emisij iz lahkih eh, potniških in gospodarskih vozil Euro 6 standard. 4000, 430 tisoč stroškov imamo letno zaradi negativnih učinkov na zdravje iz tega naslova. Dušikov oksid je en glavnih onesnaževalcev zraka, ki povzroča veliko um, bolezni dihalnih poti in tudi zakisanje. V skladu z IEI e uh, je izpust eh, dušikove oksida eh, razlog za vsaj 70 tisoč smrti na leto v Evropski uniji. To eh, v urbanih področjih v Evropski uniji so glavni izvor tega potniška in gospodarska vozila 80 miligramov na kilometr je standard evro 6 pod normalnimi pogoji. Eh, potem pa imamo tudi eh, eh, posebne obveznosti oziroma mejne vrednosti glede emisij, ki nastajajo med vožnjo. Osnutek uredbe komisije pravzaprav pomeni ne spoštovanje standardov, ker ni v skladu z Eh, eh, eh, uredbo iz leta 2007 in uredbo iz leta 2005. Odbor NV je proti takemu ureditvi, ker pomeni uh, možnost 168 eh, mg na, uh, izpustov na 100 km v pogojih realne vožnje. To pa pomeni 4 leta po uh, vzpostavitvi standarda Euro 60-80 mg na kilometrov kot postavljeni vrednosti, mejni vrednosti to bistveno izpodkopava ne sam, le samo uredbo, ampak po našem mnenju tudi verodostojnost eh, zakonodajalcev v Evropski uniji. Eh, zaradi tega pozivamo komisijo, da umakne osnutek uredbe in da pripravi nov osnutek do 1. aprila 2016 ter eh, postavi dejanske emisije, ki nastanejo med vožnjo kot eh, osnovo za kontrolo emisij. V imenu komisije, eh, gospa Bjankovska, izvolite. Najlepša hvala, gospa eh, predsedujoča, kolegice in kolegi. Danes eh, razpravljamo o uvedbi preizkusnega cikla RDE za vozila v Evropski uniji. Za to odločitev čakamo že kar dolgo časa. Sedaj pa obstaja nova nujno za sprejetje te odločitve in zato bi se odloč, osredotočila na učinek. Eh, vemo, da laboratorijski testi niso zanesljivi. Trenutno eh, emisije dušikovih oksidov so v poprečju 400 mg na kilometr. To je štirikrat ali petkrat več kot mejna vrednost za eh, Evropsko unijo. To pa zahteva bistvene spremembe zakonodajnega okvira in to je zahtevno. Pripravili smo rešitev, ki je enkratna in ki služi namenu. Prvi na svetu smo oziroma bomo, da bomo uh, eh, uvedbi preizkusen uh, eh, cikle na. Uh, cesti oziroma uh, v pogojih dejanske vožnje. Tako uh, ne bo več mogoče golofati pri emisijskih testih. Eh, države članice so v dosegle kompromis. V prvi vrsti bomo eh, sprejeli standard 168 mg na kilometr do septembra 2017 in do januarja 2020 se bo to spustilo na 120 mg na kilometr. Eh, predlog komisije je bil na začetku veliko bolj ambiciozen. Večkrat sem povedala, da smo si želeli več eh, faktorjev, s katerimi bi lahko prepričali države članice in tega nismo uspeli. Čeprav se mi zdi ta dogovor bistven napredek, kajti zmanjšujemo dušik, emisije dušikove oksidov eh, vozil, ki so trenutno v voznem parku in zahtevamo tudi nova, eh, bolj čista vozila. Zato potrebujemo uveljavitev novih pravil čim prej in zaradi tega eh, vas prosimo, da podprete predlog komisije in uvedemo preizkusni cikl RDE v Evropski uniji. Ampak, kot sem že rekla, tukaj se ne bomo ustavili. Eh, testi se so le en del svežnja. Bistvo je, da želimo zmanjšati emisije dušikovega oksida čim prej, kolikor bo to mogoče. In mejne vrednosti bi, dali, eh, bi hoteli postaviti na 80 mg na kilometr. Zaradi tega predlagamo tako imenovano eh, revizijsko klauzulo na letni ravni. To pomeni, da od leta 2020 se lahko eh, te eh, meje prilagajajo v skladu z tehnološkimi možnostmi. Imamo tehnologijo, ki omogoča merjenje med vožnjo. In če se ta tehnologija izboljša, po letu 2020 bomo imeli eh, zakonodajno možnost, da zmanjšamo um, zgornjo mejo še pod 80 mg na kilometr. Če bo to možno, bomo to naredili, sicer pa želimo ukrepati do konca tega leta. Glede na to, da eh, izdelovalci postavljajo Eh, standarde že kar vnaprej oziroma jih morajo spoštovati pri svojih načrtih. Mislimo, da je eh, letna revizijska klauzula tista, ki daje pravno varnost, eh, tako da se bodo dizajnirala vozila, ki bodo omogočala še nižje emisije. Pripravljamo uh, svežen do konca leta, ki bo povečal preglednost. Konformnostni faktori za vsako vozilo uh, bodo morali uh, jasno uh, biti navedeni za vsako vozilo v uh, certifikatu. Razen tega bomo uh, izboljšali eh, sistem eh, preizkušanja in neodvisnost eh, organov in pripravljamo posebne varovalke. Komisija bo omogočila državam članicam, da se vključijo v ta sistem in sistem izmenjevanja informacij med um, organi, ki izvajajo um, regulativo v državah članicah bo ravno tako omogočeno in sicer na koordiniran način. Zaradi tega eh, države članice bodo morale izvajati nadzor nad trgom in preverjati, kakšna vozila prihajajo na trg. Kakovost in neodvisno služb, ki um, se ukvarjajo z. Uh, Licenciranjem uh, vozil se bo izboljšala, to pomeni boljša pravila. Uh, Eh, in njihovo bolj ustrezno izvajanje. Državljanom moramo vrniti zaupanje eh, v avtomobilsko industrijo kot celoto. Zato potrebujemo nov eh, sistem testiranja emisij. In ne nazadnje, le nekaj besed o predlogih Euro 6. Evropski Evropski svet in parlament ravno o tem eh, razpravljata, o reviziji eh, tega eh, svežnja in pri tem je se razpravlja o delegiranih pooblastilih, ki naj bi jih dobila komisija in ta postopek naj bi se izboljšal v prihodnje. Pripravljeni smo sodelovati s parlamentom in z svetom, da najdemo ustrezne rešitve, kajti želimo doseči svoje okoljevarstvene cilje in upoštevati medistitucionalno sorazmerje. Vem, da je tudi to za vas pomembno. Spoštovane poslanke in poslanci, upam, da sem se jasno izrazila. Zelo uh, dosledno uh, bom izvajala svojo namero. In uh, To bom tudi jasno eh, povedala vsem proizvajalcem, če ne bodo igrali po pravilih igre. Želim si eh, sistema, ki bo zaščitil tako potrošnike, kot tudi okolje. No. Hvala, gospa eh, komisarka. Sedaj pa razprava med politič, v imenu političnih skupin. Gospod Belec. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka, kolegice in kolegi, vsi vemo, zakaj tukaj gre. Želimo, da bi se zmanjšale emisije eh, dušikovega oksida na ciljan in hiter način. In komisija je ravno kar eh, potrdila, da eh, trenutno so izpusti dušikovega oksida 4 do 5 krat višji, kot je mejna vrednost. Torej vsi se strinjamo, da je to treba znižati drugič za uh, preizkuse uh, pa to pomeni nove načine testiranja. To je ključno. Ampak eh, ta pooblastila so ravno tako potrebna, če se to želi izvete. Gospa komisarka, rekli ste, da boste k malu predstavili eh, poseben eh, sist nov sistem eh, homologizacije. Homolo organizacije in eh, to je nujno na nacionalni ravni. Kar pa se tiče eh, delegiranih eh, izvedbenih aktov in bodočih revizij, v katerih bo vključen parlament, to je pomembno, ampak tukaj bi si želeli, da se to zares zgodi. In ne nazadnje, proizvajalci pametnih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 Eh, hvala kolegu za njegovo predstavitev. Sam sem zato, da imamo čim strožja pravila in da se jih res spoštuje. Ampak treba se je odločiti, kaj narediti, če so pravila eh, tako stroga, da jim proizvajalci ne sledijo ali pa prepozno. Eh, spoštovani kolega ne vem če je vaše vprašanje čisto relevantno ampak najpomembneje da danes sklepamo na osnovi dejanskih dejstev na eh, škandalih ki so se zgodili. važno je kot sem rekel da se res eh, zmanjšajo emisije dušikovega oksida, imamo poseben preiskovalni odbor o kršitvah in eden od, e, ena od zaključkov bi moral biti, da je treba sistem izboljšati, da, mora biti, da morajo biti eh, posebne eh, nova pravila za homologizacijo in seveda bo odvisno to od spremljanja splošnega izida dela eh, preiskovalnega odbora, seveda s ciljem boljšega zdravja. Gospod Belet, očitno eh, ste eh, razburkali im vode, gospod Sters vam podaja novi modri karton ali ga sprejmete, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Gospod Belet. Želel sem vas eh, vprašati, kakšno bo čez eh, dva eh, tedna stališče vaše skupine, ko bomo o tem glasovali. Ali bo vaša poslanska skupina glasovala v interesu javnega zdravja? in bo zahtevala od komisije, da sprejme pravo eh, dejansko odločitev. Če pa ne boste tega naredili, boste pravzaprav glasovali eh, z, za eh, dvig mejne vrednosti emisije dušikovih oksidov za 80 mg na 168. Hvala, gospa predsedujoča, in hvala, gospod Stas, za vaše vprašanje. Kolega, naša skupina se zauzema za javni interes. Slišali smo, kaj je rekla komisija. Uh, nov dizelski motor sedaj uh, oddaja 4 do 5 krat več uh, dušikovega oksida, kot to uh, dovoljujejo pravila, ki so bila sprejeta pred petimi leti. Želimo si spremeniti začetnega zniževanja glede na dejansko stanje. Torej, dejansko stanje je treba pogledati, kakšno je danes in ga predlagati z zakonodajnim predlogom, eh, primerjati in, eh, bomo, eh, in s tem boste dobili realno sliko. Najlepše hvala, gospa Van Brent. Hvala, gospa predsedujoča. Če se navežem na prejšnje govornike, ne bom se spuščala v vprašanje, zakaj je e, potrebno imeti e, dejansko merjenje emisij med vožnjo v dejanskih pogojih. E, glasovali smo za predlog, e, tako da pripravite nekaj boljšega, kot je sedaj na mizi. Rekli ste, im, ne potrebujemo le dobrih namenov, ampak bolj ambiciozen predlog. To, kar je imamo sedaj na mizi, je nesprejemljivo. Imamo tehnični odbor, ki odloča o standardu emisiji dušikovega oksida. Torej, zanima me, eh, ali boste res premislili, kako pripraviti boljši predlog in uh, doseči. Uh, te standarde, o katerih smo se eh, do, dogovorili na demokratičen način. Nimate več veliko časa. Najlepša hvala, gospod Gerling, eno minuto. Hvala, gospod predsedujoča. Mislim, da se vsi strinjamo, da si želimo boljšo kakovo zraka. Eh, Eh, laborator, eh, eh, cent, testi v laboratorijih niso zanesljivi, potrebujemo testiranje v realnih pogojih. Ampak osnovno predlog je podan od 28. oktobra. In ta predlog je bistveno spremenjen. Do leta 2020 eh, se bomo vrnili na 1,5. Nekatera eh, vozila Eh, sedaj presegajo eh, mejno vrednost za 4 do 5 krat. In uh, zakaj ne bi postavili to uh, mejno vrednost na 120 eh, mg? Ljudje, ki imajo težave z dihanjem v Evropski uniji, si to zaslužijo. Zato si želim od komisije in države članic uh, zavezo, da se, bo, uh, emis da se bodo emisije znižale do določenega datuma. Sicer se vse to lahko razvleče še za mesece ali leta. To pa pomeni uh, slabše zdravje za eh, ogromno naših davkoplačevalcev. Torej, prosim, usedite se okrog eh, k mizi in se poskušajte se eh, odločiti, dolo, dogovoriti o takem standardu, ki bo dober za naše državljane. Eh, dve minuti in pol. Eh, gospod Gambrandi. Najlepše hvala, gospa predsedujoča. Hvala komisarki za njeno predstavitev. Na začetku naj izpostavim in tega nikoli ne moremo dovolj ponavljati, nikoli ne smemo pozabiti. Torej, izpostavim naj, kako bistveno je to vprašanje za prebivalstvo Evropske unije. Ljudje si želijo čistega eh, zraka in imajo že dovolj um, eh, goljofe avtomobilske industrije. Če ta uh, je ta predlog uh, primer nečesa, to gotovo ni predlog dobre zakonodaje. Tukaj nimamo niti ene ocene učinka kot osnovo in uh, nobene politične odgovornosti niso prevzele države članice. To je zelo značilno. Uh, svet eh, pravzaprav sploh tukaj ni. Eh, države članice s prstom kažejo na Bruselj, mi pa moramo z prstom pokazati na države članice, ki ne skrbijo dovolj za čisto zraka. In čisti zrak je naša temeljna človekova pravica. Komisarko pa bi vprašal, kako si uh, župani naših držav eh, oziroma mest eh, predstavljajo, da bodo izboljšali kakovost eh, zraka z takim voznim pragom. Januarja je 7. januarja v Londonu že bil presežen limit za celotno leto letos kako si lahko, na primer, eh, mesto, kot je London, sploh lahko obeta eh, čisti zrak na osnovi tega predloga. In naj zaključem, na nizozemskem si eh, odločamo, kaj je beseda leta. Leta 2015 je, bila, je bil to uh, software, ki. Uh,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 Veliko evropejcev eh, živi v mestih, kjer je promet eh, največji dejavnik pri onesnaženju zraka. Slab zrak eh, povzroči približno 430 tisoč predhodnih smrti na leto in to stane okrog 900 milijard evrov na leto, ko gre za učinke onesnaženja na zdravje. Kako je torej mogoče, da nam ne uspe omejiti izpustov eh, dušikovega oksida. Uredba vzpostavlja eh, mejno vrednost 80 mg na eh, kilometr in ne gre za tistih 168 ali 120 mg, ki so se tudi omenjali. To je torej predvideno v okviru Euro 5 in 6 sama bi rada videla, da bi v desetih letih po uvedbi teh uredb bili sposobni omejiti izpuste dušikovih oksidov. Želela bi si, da bi eh, za ta denar eh, izbrali druge cilje in dosegali druge cilje, ne pa da ga porabimo za odpravljanje učinkov onesnaževanja. Gospod Eichhout. Mikrofon, prosim. Hvala, gospa predsedujoča, hvala, gospa komisarka, ker ste še enkrat razložili predlog. Malo sem razočaran nad tem. Pričakoval sem, da bom eh, tudi slišal, kakšne potencijalne spremembe lahko prinese ta predlog. To, kar sem slišal v vašem govoru, pa je, da eh, sploh ni možno ničesar več spremeniti. To, o čemer so se dogovorile države članice, ki jih zdaj tukaj ni, je, da lahko vsa vozila imajo izpuste do leta 2019 in sicer v vrednosti 168 mg. Vi ste omenjali neke nove modele, ampak gre za leto 2019 eh, in pa uh, tudi uh, faktor, ki pomeni, da se eh, naš cilj spremeni z 80 na 168 in to naj bi se začelo šele 2007 oziroma 2021. 2007 pa smo se mi že odločili, da naj bi 2014 začela veljati eh, mejna vrednost 80 eh, mg. To smo se mi odločili kot so zakonodajalci, ampak na tehničnih sestankih zdaj so določili, da lahko velja vrednost 120 do leta 2021. Tudi če ste v avtomobilski industriji, ne morete sprejeti, da je bilo na tehničnem sestanku dogovorjeno nekaj, za kar se nismo dogovorili mi, kot so zakonodajalci. Gospod Belet, Opel z enim samim popravkom v softveru je eh, šel v enem dnevu 700 na 200 in Vi pa pravite zdaj, da naj bi imeli čas do leta 2021, da eh, razvodenijo predlog, ki je bil že sprejet leta 2007. Komisija, eh, socialdemokrati so postavili jasen predlog, ali bo podan nov predlog o faktorih skladnosti. Eh, jasen odgovor zahtevamo že danes večer. Hvala. Hvala. Gospa Evi je naslednja, izvolite signor presidente anche la delegazione. hvala lepa tudi italijanska eh, delegacija in gibanje petih zvezdic podpiramo ta ugovor kajti gre za pravo prevaro ta uh, eh, svežen se predstavlja kot eh, velik korak naprej kot nekaj zelo ambicioznega in kratnega dejansko pa uh, kako je lahko to velik korak naprej, če gre za svežen, eh, ki omogoča eh, veliko više mejne vrednosti, kot so sedaj dovoljene in moramo se spomniti, da avtomobilska industrija je imela sedem dolgih let, da se pripravi in da začne spoštovati eh, mejne vrednosti v pogojih eh, vožnje. Eh, in komisija mora dejansko predlagati ukrep, ki bo ustrezen, ki bo resen in ki bo zaščitil zdravje ljudi. Hvala. Thank you. Hvala. Gospa Adornano, izvolite za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Dragi kolegi in kolegice, tukaj imamo neprijetno dilemo, ki jo moramo obravnavati. Po eni strani Evropska komisija predstavlja dobro idejo za to, da bi pri emisijah lahkih vozil eh, malo omilila zahteve, Eh, vendar pa so zahteve za avtomobilski sektor v Evropi že eh, zelo eh, zahtevne, zelo velike. Poleg tega se odpirajo komercialne meje, trgovinske meje, veliko je brezposobnost in komisija bi morala že enkrat zastopati naše interese. In spet komisija želi zaobiti parlament. Naše institucije morajo temeljiti na zaupanju, transparentnosti in odgovornosti. In ta parlament Eh, bi eh, lahko bil včasih manj eh, birokratski, ampak gospodarska vojna se je začela in zato se moramo odzvati in zato smo tudi mi proti temu ugovoru. Hvala. Gospod Lize, izvolite minuto in pol. Najlepša hvala predsedujoča, gospod komisarka, kolegi in kolegice. Res je, vsako leto po podatkih evropske komisije umre štiristo tisoč ljudi predčasno zaradi obremenitve zraka s strupenimi snovmi. V številnih mestih in občinah imajo eh, ljudje težave zaradi eh, upoštevanja vrednosti, ki jih je določila Evropska unija in zato se je naša skupina vedno zauzemala za to, da bi zmanjšali emisije in obremenitve pri viru. In mednje sodijo tudi avtomobili in zato si želimo rešitve z realnimi eh, menitvami emisij, kajti Eh, nemogoče je da dejanske vrednosti s tistimi ki se merijo v laboratoriju nimajo nobenega opravka in da zaradi tega prihaja do velikih težav ampak vse kar sledi iz tega enostavne eh, iz te enostavne ugotovitve ni tako enoznačno eh, nekateri pravijo da je potrebno zavrniti sprejete vrednosti ker so prestroge ampak vrednosti 1,6 in 1,2, eh, ki so bile prvotno predlagane, so strože, ampak lahko rečemo ja ali ne. In eh, iz številnih pogovorov, tudi z angažiranimi politiki, vem, da eh, ni nujno, da če bomo zavrnili predlog, bomo samodejno dobili strožjega. Lahko se zgodi, da ne bomo imeli nobenega rezultata. Zato se ELS zauzema za kompromis, ki bo pomagal zdravju ljudi in občinam in ki bo omogočil tudi gotovost pri nas načrtovanjem. Pomemben del tega kompromisa mora biti strožji nadzor pri homologaciji in tudi pri vozilih, ki so že na cestah. In upam, da se bomo v naslednjih tednih glede tega zedinili. Hvala. Hvala. Gospod Grote, izvolite za eno minuto. Najlepša hvala mesto iz katerega prihajam ima velike težave pri upoštevanju mejnih vrednosti za strupene snovi. Kaj naj odgovorim svojim eh, državljanom glede na predlog, ki je pred nami? Eh, ne moremo eh, se z zakonodaje za Euro 6 vrniti na Euro 5 in spodkopati vse, kar smo dosegli. In če bo dosežen kompromis, ki si ga želim in na katerem delam, potem Eh, moramo opustiti eh, faktorje eh, skladnosti in popuščanje kaj naj rečem državljanom bo trajalo dvajset let da bomo prišli do tistega kar smo si zastavili ali kakšen datum ste si predvideli dva tisoč sedemindvajset namesto dva tisoč sedem ali je morda kakšna vrednost kakšna nevarnost da eh, tudi komisija zaradi upoštevanja mejnih vrednosti tvega da bo prišlo do kake tožbe ali vidite tveganje da bi vam grozilo kaj takega ali ste enostavno sproščeni kar pa zadeva svet če je ta tema tako pomembna eh, in če se mi toliko potrudimo da o tem razpravljamo mislim da je sramotno da sveta danes ni tukaj hvala Hvala. Gospod Precelj, minuta gospa predsedujoča gospa komisarka kolegi in kolegice znižanje dušikovih oksidov je cilj ki nas vse združuje in eh, to so danes izpostavili vsi govorniki ampak kljub temu je danes govora o številnih udarcih na račun avtomobilske industrije ampak avtomobilska industrija ni kriva da so pravila trenutno taka kakršna so da uh, homologacijo določamo v laboratorijih čeprav uh, avtomobili zelo zelo redko vozijo po laboratorijih ne gre za goljofijo avtomobilske industrije ki eh, tako kot je, kot je to pripomnilo število, eh, števil, večje število govornikov, ampak gre za nesposobnost, da bi eh, uveljavili realistično testiranje v avtomobilski industriji. In gospe in gospodje, če se bomo v prihodnje zedinili glede tega, potem mislim, da bomo dejansko nekaj dosegli. Ampak kot je upravičeno povedal gospod Belec, ki je govoril o inteligentni avtomobilski industriji in avtomobilski eh, to morda drži, ampak o inteligentni Evropski komisiji pa še nismo nič slišali. Hvala. Hvala, gospod Torvalc je naslednji, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Postavil bom zelo enostavno vprašanje, o katerem lahko razmislimo v zakonodajnem eh, procesu. Me zanima, kaj se zgodi, če eh, proces spodkopavajo eh, sami uradniki ali ne gre tukaj za spodkopavanje demokratičnih načel. Mi se obračamo na komisijo, komisija pa na nas in komisija želi, da bi eh, stare rešitve delovale. Govorili smo tudi o Volkswagenu in eh, če bi komisija izvajala tisto, kar eh, bi morala, potem se to ne bi moglo zgoditi. Odgovornost nosi komisija na tem področju in tudi, ko gre za prihodne programe. Hvala, gospod Deli. Dragi kolegi. Eh, odločitev, ki je bila sprejeta oktobra, je eh, škandalozna. Eh, na skriven način so se šefi držav in vlad odločili, da bodo proizvajalce avtomobilov še naprej lahko onesnaževali. In zdaj službe parlamenta potrjujejo, da je to nezakonito. Gre za kršitev ne samo evropske zakonodaje, ampak tudi za oškodovanje Evropskega parlamenta, ki je so zakonodajalec. Mi želimo zaščititi javno zdravje in želimo služiti javnemu interesu. Mi nismo v interesu avtomobilističnih lobijev. Ne želimo postati sokrivi eh, laži, ki jih eh, je tudi komisija proizvajala. In mi se želimo postaviti za eh, državljane in za ta naš planet. Zato je treba ta predlog zavrniti. Tudi komisijo pozivam naj stori isto treba je vzpostaviti dejanske eh, in neodvisne kontrole homologizacije in pa prave teste v realnih okoliščinah in to kar najhitreje. Hvala. Gospod Jalk, izvolite. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, dragi kolegi. Škandal, ki je prizadel septembra nemško industrijo, je uh, pokazal uh, zelo zaskrbljujoče uh, eh, neravnovesje med normami na področju emisij in pa realnostjo naše industrije. Strenjam se uh, skrbmi uh, kolegov, um, ko gre za vpliv onesnaževanja na javno zdravje in pa tudi kar zadeva nezadostna pravila, ki zdaj obstajajo. Uh, vendar pa ta tekst ne predlaga drugega kot samo dodaten udarec za industrijo, ki je že tako v težavah in sicer z dogmo, da doseganje rasti brez onesnaževanja je na dosegu roke in sicer samo z dobrimi nasveti politične ekologije. Pri tem škandalu je šlo za korist za ameriško industrijo in pa za škodo za evropsko industrijo. Treba pa je tudi Eh, poudariti, da bo do zmanjšanja onesnaževanja zraka prišlo samo, če eh, se bodo zmanjšali mednarodni tokovi in pa preseljevanje gospodarstva in bo prišlo do deglobalizacije. Vendar pa eh, o tem ne želite tukaj govoriti. In mislim, da je tekst komisije manjše zlo, zato bom jaz proti temu govoru. Gospa Grostet. Najlepša hvala predsedujoča. Vsi se zavedamo, da avtomobilski sektor nujno eh, potrebuje večja prizadevanja za zmanjšanje emisij škodljivih plinov in tudi dušikovega osida. Dosedanji testi v laboratorijih niso transparentni to je nesprejemljivo kajti naši državljani morajo poznati resnico o kakovosti zraka ki ga dihajo in ravno zato je izvajanje eh, testov v realnih okoliščinah eh, nekaj kar mora biti obvezno za vse proizvajalce eh, avtomobilov in to je velik korak naprej sama nasprotujem temu ugovoru kajti če bi glasovali za ta ugovor za ta ugovor bi bistveno odmaknili v prihodnost uveljavitev teh boljših testov ki bi bili bolj zanesljivi in ki ne obstajajo nikjer na svetu torej bilo bi neodgovorno eh, za okolje in za avtomobilski sektor če bi eh, od, eh, odlagali uveljavitev teh testov potrebno je zagotoviti ravnovesje med zaščito zdravja naših državljanov in med zagotavljanjem prihodnosti za evropsko avtomobilsko industrijo če bi sprejeli odgovor bi, uh, uvelja, bi prišli do neke praznine ohranitve status quoja in potrebno je uh, revidirati pravila in zagotoviti, da bomo še bolj zahtevni, kar zadeva zmanjšanje emisij v avtomobilskem sektorju. Uh, Eh, hkrati pa je potrebno pospremiti ta sektor eh, v preoblikovanju gre za vprašanje zaupanja ki ga moramo ponovno zbuditi pri naših državljanih eh, hkrati pa je na kocki tudi filmske industrije ki je ključnega pomena za naše gospodarstvo zato je potrebno da je komisija bolj dejavna pri zagotavljanju novih testiranj hvala hvala naslednja je gospa dali za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča, eh, gospa komisarka, dragi kolegi. Eh, včasih se mi zdi, da živimo na dveh eh, planetih. Pred devetimi leti je, se je to vprašanje prvič pojavilo in ta zakonodaja je bila sprejeta in zdaj je tehničen odbor, ki naj bi ga sestavljali strokovnjaki, rekel, da je dobro oziroma sprejemljivo, da eh, vozila onesnažujejo eh, dvakratno več, kot je bilo določeno pred devetimi leti. Eh, tukaj ne gre za tehnično vprašanje, ampak za politično vprašanje. In vloga politikov je, da državljanom in predvsem našim otrokom zagotovimo boljšo prihodnost. In želim vprašati evropske voditelje, ki jih tukaj ni, ali se strinjajo z s tem, da vozila izpuščajo eh, dvakratno vrednost eh, dušikovih oksidov do leta 2020. In eh, ali se strinjajo s tem, da bodo tudi po letu 2020 vozila še naprej bistveno bolj onesnaževala, kot je bilo določeno. Devet let je dovolj, da se to vprašanje uredi, ampak zakaj se to ni zgodilo in kakšna jamstva imamo danes? Gospod Kramer, izvolite gospa predsedujoča gospa komisarka kolegi in kolegice že leta smo vedeli da prihaja do goljufij da se laže eh, da eh, se prikriva to smo vsi vedeli to je vedela komisija nihče pa ni storil ničesar ni šlo za vprašanje tehnike tehnika obstaja šlo je za vprašanje prihranka pri denarju in pri teh vozili ki so bila masovno subvencionirana v številnih državah se eh, je vse to vendarle dogajalo. V Nemčiji stane dizel bistveno manj od bencina. Eh, še pred leti je bila cena evro 49, zdaj je manj kot evro. Eh, ne vem, če je to res prava smer. Ne smemo biti eh, nepravični niso vsi goljufali bili so tudi taki ki so eh, spoštovali našo zakonodajo in teh ne smemo kaznovati kaznovati moramo tiste ki so lagali in goljufali in zato ne smemo dovoliti eh, prestopanja mejnih vrednosti ki smo jih eh, skupaj sprejeli in potrebno je zavrniti predlog komisije. Eh, gospa predsedujoča najprej naj izpostavim da eh, zmanjšanja emisij iz proizvodnje avtomobilov ne bodo dosegljiva. Eh, eh, dušikovih oksidov nišče ne postavlja pod vprašaj. Eh, vsi se zauzemamo, da za ta cilj in proti njemu delamo. Ampak, gospod Kramer, danes ne gre za očkodnino za oškodovane državljane. Gre za vprašanje, ali bomo izvedbeni akt komisije sprejeli ali zavrnili. In mislim, da moramo biti realistični. Če bomo akt zavrnili, kot priporočate vi, potem to ne zagotavlja, da bo okolje šlo bolje in da bomo dosegli kaj več, kaj sprejeti. Tvegamo, da bo naslednji predlog akta prišel šele bistveno kasneje in zato morate vi povedati, zakaj bi sprejeli ta, to tveganje. Uh, in, uh, Mi, zakaj to ni najboljši korak, kar mislimo mi? E, jasno je, da ta korak ni enostaven glede na okoliščine tudi mi ne želimo biti žrtve neke neumnosti ali nevednosti mi eh, se zavedamo da je potrebna vrsta izboljšav ampak kolegi in kolegice gospa komisarka ne samo kar zadeva postopek homologacije za osebna vozila ampak tudi na drugih področjih bo potrebno zagotoviti nadzor zagotoviti boljše sodelovanje med državami zato da ne bomo samo pri avtomobilih zagotavljali da bo dejansko eh, realno tisto kar piše na embalaži in to ni relevantno samo pri homologaciji avtomobilov mislim da komisija uspešno dela na tem da bi dosegla rešitev in če bomo izvedbeni akt ki je zdaj predlagan sprejeli bomo ustvarili možnost za doseganje ciljev tudi na drugih področjih in zato pozivam kolege in kolegice da ta akt podprejo o odločitvi odbora, ki je to odločitev sprejel takrat, ko smo mi kot parlament tudi sprejeli odločitev glede emisij in pa nacionalnih ciljev. To se nam je zdelo kot neka tehnična sprememba, čeprav je v resnici šlo za politično spremembo. In šele zdaj spoznavamo, širši eh, eh, vidik vsega tega. Vemo, kako škodljivi zrak ubija ljudi. Od leta 2006 vemo, da je prihajalo do razhajanj med emisijami v praksi in pa laboratorijskimi testi. Komisija je sama to priznala leta 2011. Ne moremo si privoščiti situacije, ko skoraj desetletje po prvem poročilu še vedno moramo izbirati eh, med zamudo pri pravimi testi in pa standardi, o katerih smo se že odločili eh, v tem parlamentu in na komisiji. Komisarka, ne, moro, eh, ne moramo sprejemati odločitev v zadnji minuti sprejetimi za zaprtimi vrati. Potrebujemo jasno pot za čistejši zrak in sicer z eh, dogovorom, sporazumom tega parlamenta in soodgovornostjo. Hvala. Hvala, gospod Vandenkamp. Minuta in pol. Uh, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da se ne smemo izogibati več tej temi. Leto 2015 je bilo slabo leto za evropsko avtomobilsko industrijo. Potrošniki in javni organi imajo pravico do pravih eh, informacij o eh, čistosti zraka. In eh, zame je ključno vprašanje to, kako bomo to vprašanje reševali v prihodnih letih. Eh, kolega Belet in Lize sta že eh, pojasnila stališče skupine ELS. Mi si želimo jasne, stroge časovnice, zato da bomo odpravili emisije oziroma jih zmanjšali. Potem druga stvar sistem homologizacije in pa nacionalni organi. Ali komisija lahko uh, da jasno časovnico, kaj se bo zgodilo na tem področju s konkretnimi koraki? Eh, vem, da so kolegi eh, na tej strani dvorane že izgubili potrpljenje, ampak moramo biti realistični. Obstaja tudi perspektiva za nova delovna mesta. Imamo tudi zaključke z vrha COP21. In še nekaj bi rad povedal. Eh, obstaja tudi povezava s TTIP-om. Eh, o tem so se namreč pogovarjali v ZDA in ne v Evropi. Hvala. Gospod Ertug za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovana gospa eh, komisarka. Gospa komisarka, mislim, da je izbira v vaših rokah, to je potrebno reči. Komisija je odgovorna kot izvršilni organ za to, da se ta problem, ki je dokazano problem, eh, ustrezno rešen. Mislim, da je nesporno, da kar je prišlo iz eh, strokovnih teles in kar ste predložili, vi ni bilo spremljivo, o tem ni potrebno razpravljati. Tisto, kar bi želel slišati od vas, pa je naslednje. Imam dve vprašanje. Ali boste načelo eh, meritev realnih emisij Uh, upoštevali pri predlogu o homologaciji, ki ga boste predstavili konec meseca? In drugo vprašanje, zakaj je uh, vaša hiša, torej Evropska komisija, leta ignorirala opozorila nacionalnih nadzornih centrov na tem področju? Kajti, uh, če bi to upoštevali, bi stvari razčistili bistveno prej. Hvala. Gar Hvala. Gospa Gardini. Hvala, gospa predsedujoča. Po mojem mnenju današnja razprava v tej dvorani eh, je zelo povezana. Vsi se strinjamo z neko usmeritvijo, na kateri že dolgo delamo. To pa je izboljšati kakovo zraka. In tukaj ni nobenega dvoma. Že desetletja kakovo zraka v Evropi eh, se eh, bistveno izboljšuje. V to smer moramo nadaljevati, nismo dosegli še dovolj. Ampak to moramo povezati ekologijo z ekonomijo. Eh, tako je eh, zapisala pred nekaj eh, dnevi novinarka v italijanskem časopisu. Če prodajamo um, državljanom varnost oziroma zdravje, bo to njihovemu zdravju lahko škodilo. Prodajamo se kot najboljši zagovorniki čistega zraka, ampak potem moramo glasovati eh, drugače. Kajti, če z nekaj eh, let eh, bo, se bodo nadaljevala a, eh, pogajanja in takrat eh, ne bomo v taki poziciji, kot bi lahko bili, če bi glasovali drugače. Torej, glasovali naj bi za to, da se zmanjša bistveno izpusti dušikovega oksida, ker je glavni razlog hudih um, problemov z dihanjem. Torej upam, da bomo glasovali sedaj za, potem pa zahtevali od eh, avtomobilske industrije, da izboljša stanje. Najlepše hvala, gospod eh, Paluči, za eno minuto. Gospa predsedujoča, eh, prosim, prenesite. Uh, v našem imenu eh, svetu našo, eh, naše nezadovoljstvo z njegovo odsotnostjo. Eh, izpusti dizelskih motorjev dušikovega oksida so 4 do 5 krat višji od dovoljenih eh, mejnih vrednostih in ne smemo pozabiti na onesnaževanje okolja. Nekaj časa se je eh, govorilo o eh, mnenju, javnem mnenju, potem se je zgodil škandal Volkswagen in dejansko nihče ne želi zadaviti avtomobilsko industrijo, ampak bodimo resni, leta 2007 smo smo glasovali za mejo 80 mg na kilometr. Kako doseči to, da po 15 letih dejansko to eh, ne upoštevamo in zahtevamo 120 mg kot nov standard. Verjamem, da lahko naredimo več, moramo biti eh, bolj pogumni in ne smemo tiščati glavo v pesek. Hvala. Gospa Juso, za minuto in pol izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka, dragi kolegi. Vsi si želimo eh, čistejšega zraka in boljšega okolja, to je res. Ampak, če bi zavrnili to uredbo, pa bi ravnali proti tem načelom. Če bo ta uredba zavrnjena, potem bomo izgubili dragocen čas, s katerim bi lahko izboljšali zrak za naša mesta in državljane. Eh, komisija bi lahko eh, izboljšala parametre vsako leto in to, kar imamo danes na mizi, so norme iz Euro 5 in Euro 6 in sicer za homologizacijo emisij pri vozilih v laboratorijskih pogojih. V realnih pogojih pa uh, se emisije približno za štirikrat povečajo. Zato govorimo tukaj o uh, faktorju skladnosti oziroma uh, štirikratnem povečanju. In zdaj se nam tukaj predlaga uh, faktor 2,1 do leta 2017 in 1 oziroma 1,6 um, do leta 2020. Danes ne moremo meriti emisij v uh, realnih pogojih uh, na zelo zanesljiv način. Upam, da bomo te uh, faktorje sprejeli in upam tudi, da nam bo tehnologija omogočila bolj natančno meriti izpuste. V tem trenutku to še ni dejansko stanje in zato bi z zavrnitvijo te uredbe za, preložili za dve ali tri leta eh, te ukrepe in mislim, da s tem ne bi naredili koristi okolju. Tukaj se pod vprašaj postavljajo zaključki nekega odbora, ki sploh še ni začel delovati. Hvala. Hvala, gospa Revo. Um, faire ce que l'on a dit et dire ce que l'on fait est un code. no gre za čisto enostavno vprašanje zaupanja tistih v katere ki nam zaupajo kako sprejeti izvedbeni akt komisije ki znižuje sprejete standarde češ da naj bi jih bilo pretežko doseči gre za aktualno vprašanje kajti nedvomno so dejanske emisije bistveno više od tistih v laboratorijih. Tisto, kar želijo kupci, je, da e, smo v stiku z realnostjo in da vemo, kakšna je dejanska, on, kakšno je dejansko nasnoževanje. Eh, potrebujemo torej realne teste za to, da bomo lahko realno vrednotili eh, in vsekako ne smemo popuščati pri zahtevah, je eh, potrebno zato znižati maksimalno hitrost, eh, ne nujno. Eh, v Franciji je bilo na politični ravni veliko govora o tem, govora je bilo o tem tudi v svetu in mislim, da imamo zdaj možnost doseči dober kompromis, kar zadeva spoštovanje evropskih norm. Imamo priložnost, da tudi komisija pokaže, da je dejansko pripravljena narediti tisto, kar obljublja. Gospod Gambus, za minuto in pol. Hvala. In uh, tukaj se moramo postaviti vprašanje, ali bomo s tem kaj dosegli, ali bomo samo uh, stvari preložili na prihodnost. Dobro, da je komisija pripravila jasnejše ukrepe. Uh, ki jih je tudi lažje oceniti. In če bo eh, ta kompromis sprejet, potem bomo imeli jamstva za doseganje končnega cilja, ki si ga vsi želimo in to, da se zmanjšajo emisije eh, eh, na realen način. Zato želimo vse čas biti pozorni, želimo pregledati tudi vse revizijske klauzule. Zahtevni moramo biti do industrije, ne smemo pa pozabiti, da eh, zakoni ne morejo prehitevati tehnologije, kajti v tem primeru je rezultat vedno neuspeh. In eh, ta neuspeh se kaže eh, pri eh, zdravju in pa pri delovnih mestih. V katalonščini si za novo leto želimo dela in zdravja in tega želim tudi vam. Ne želim, da Evropa postane Evropa brez dela. Želim, da bi Evropa bila neka ključna točka pri zeleni rasti in da bi ustvarjala tudi delovna mesta z dodano vrednostjo. Evropa ki eh, izpolnjuje svoje zahteve, zahteve iz Pariza, naprimer, tak Evrope si eh, želim. Če bo eh, sprejet ta ugovor, potem se bo vse to preložilo v prihodne. In mi smo proti temu, da je sprejet ta ugovor. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa Šaldemoz, za eno minuto. Najlepša hvala, predsedajoča popolnoma se strinjam s tem da potrebujemo testiranja ki bodo dejansko pokazala v kolikšni meri avtomobili onesnažujejo. Laboratorijski testi niso dovolj, vendar pa je nesprejemljivo, da spremembe testnih pogojev vodijo v to, da zvišujemo mejne vrednosti za, oglikove, eh, za, oglikov, eh, za dušikov oksid. Tak način je kontraproduktiven dejansko delamo namreč na zakonodajnem svežnju za izboljšanje zraka. Seveda vemo, da na sto tisoče državljanov v evropi pravočasno umre zaradi pretirane onesnaženosti zraka nasprotujemo predlogu komisije ker dopušča več onesnaževanja namesto da bi ga zmanjševal. gospa komisarka nedvoumno obstaja kakšna boljša možnost obstaja možnost da dosežemo kaj več obstaja možnost da eh, dosežemo kar smo si zastavili ne da bi pristali na kompromise in ogrožali zdravje državljanov. Gospod Trojl, najlepša hvala, dragi kolegi in kolegice, gospa komisarka. Zelo avanturistična je tale razprava. Dogovorili smo se o mejnih vrednosti in vsi smo vedeli, da se ti, meri, ti rezultati merijo v laboratorijih, ne v realnih pogojih. potem je bil tu škandal volkswagna in komisija je že nekaj časa delala na oblikovanju novih testnih postopkov eh, s katerimi bi boljše merili kaj se dejansko dogaja in tako hitro je, eh, se je odzvala da je takoj poslala nov predlog državam članicam takoj se je odzvala in eh, predlagala bolj realistične postopke merjenja pravzaprav bi morali za to komisijo pohvaliti ampak zdaj jo kritiziramo. Uh, to je eh, popoln absurd. Vsi smo želeli realne meritve emisij, vse čas smo govorili o tem, zdaj bomo to dobili. Eh, na podlagi tega bomo imeli vrednosti, ki bojo eh, tehnološko smotrne in realno dosegljive. In edino, kar je odgovorno v tem trenutku, če želimo eh, eh, zaščititi eh, zdravje naših državljanov, je, da podpremo ta predlog. Tisti, ki bodo predlog odgovorni za to, da bomo še leta imeli vozila s slabšimi vrednostmi na naših cestah tisti ki bodo zdaj poskrbeli za to da bomo dobili hitro rešitev bodo prispevali kakovost, k boljši kakovosti morda ne v tolikšni meri kot bi si želeli ampak vendarle in potem bodo sledili naslednji koraki komisija je povedala da obstaja manevrski prostor za nadaljni napredek torej odločite se med konkretnimi eh, izboljšavami in nekim eh, stalnim govoričenjem hvala najlepša hvala Zdaj pa postopek pritegnite pozornost Ko, predsednika. Gospa Šajte Pirek je prva govornica. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Sama si želim najti rešitev, ampak sprašujem se, ali Evropska komisija in svet dejansko eh, gresta v tej smeri, kajti eh, faktor skladnosti je mogoče preseči za 50 odstotkov, celo 110 odstotkov, poleg tega so tu še zamude. Eh, pravniki in pravne službe, celo naša, so nam povedali, da je pravna norma nerealistična ali ne bi morda torej predvideli preseganje za trideset odstotkov to bi bilo bolj eh, eh, skladno eh, z obstoječim sistemom in s tem kar je v praksi dosegljivo s tem bi se tudi vrnili na prvi prvotni predlog komisije ki sem ga sama vedno zagovarjala s katalizatorji ki so cenovno dosegljivi in celo v zda proizvajalci avtomobilov razmišljajo o gradni dodatnega katalizatorja, zato da bi dosegli boljše okoljske rezultate. E, v čem je torej težava? Zakaj komisija ne more predlagati nečesa, kar bi industrija v Evropi sprejela? Govorila sem z vodilnimi v industriji in jasno je, da želijo dati vzor. E, torej moramo se zediniti, ampak žal ta predlog ni spremljiv. Naj vas opomnim, da imate v tem postopku samo minuto za govor. Zamujamo že, zato prosim, da se držite časa za govor. Naslednji je gospod Bjanko Lukas. Hvala, gospod predsedujoča. Eh, poročila o goljufijah pri Volkswagenu eh, so postavila celotno avtomobilsko industrijo v težek eh, položaj. Evropa ima vodilno vlogo na tem področju in Španija je deveti proizvajalec avtomobilov na svetu. Dva milijona delovnih mest je odvisnih od tega sektorja. Mi eh, smo odgovorni in zato moramo sprejeti odgovorne ukrepe, eh, da bomo povečali potencijal za vodilno vlogo na svetu, da bomo zaščitili delavce in da bomo dali tudi jamstva potrošnikom o vozilih, ki jih kupujejo. Želimo biti tudi učinkoviti pri nadzoru emisij in pa eh, postopno tudi prispevati k zmanjšanju emisij, zato da se zaščiti okolje testi v realnih okoliščinah morajo postati obveznost. Gre za državljansko nujnost, ne samo za eh, neko zakonito obveznost. In zato eh, želim, da se eh, na ta način tudi prispeva k zmanjšanjem onesnažujočih plinov. Hvala. Hvala, gospod Polčak. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení slova. Já si taky velmi... Nejlepší chvála za besedu tudi sam eh, cenim so, soglasje v tem parlamentu, pa vseeno obžalujem stališče sveta, ker mislim, da eh, je, je eh, skrajno nesramno do parlamenta, da danes niso prisotni. Eh, ampak kakorkoli že testiranja iz laboratorijev so bila nerealistična pa vseeno so se rezultati uporabljali eh, kot nek odraz eh, realnih razmer to je bila velika napava, napaka ampak cenim pristop kakršnega je danes tu pokazala komisija in mislim da tisti ki nasprotujejo temu predlogu niso produktivni. Sam seveda podpiram večjo izbiro potrošnikov in čistejši zrak, vendar pa na ta račun tega ne moremo ustavljati razvoja. Najlepša hvala, gospa Grapini. Doma predsednica, stimac kolež, doma komisar. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Prva pripomba, ki bi jo želela podati, gre na račun odsotnosti sveta. Mislim, da bi morali tu imeti enake interese in da bi bilo prav, da bi bili vsi prisotni pri razpravi. Kolegi imajo prav, ko pravijo, da je potrebno izboljšati kakovost zraka in da Eh, to eh, ne velja samo za avtomobilski sektor. Sama sem predvsej eh, zadržana, ker če zavrnemo to, kar zdaj predlaga komisija, bodo, testiran, bo testiranje emisij v realnih okoliščinah Eh, verjetno postala realnost bistveno kasneje. Ne vem, ali je eh, tako odlaganje v prihodnost koristno za potrošnike. Yeah. Torej, mislim, da to ni prava rešitev in e, zato imam sama tu precej pomislekov in mislim, da je prav, da vsi dvakrat razmislimo o tem, kako bomo glasovali o tem aktu. Je pa res, da mora komisija tu zagotoviti nadaljne izboljšave. Hvala. Najlepša hvala. Spoštovani. Kolegi in kolegice, dobro, da še imamo raziskovalne novinarje. Eh, ti namreč sumijo da bi utegnil goljufati tudi opel in da uporabljajo določene postopke s katerimi naknad, ki jih naknadno uh, uporabijo pri avtomobilih ki preveč onesnažujejo uh, novinarji torej opravljajo delo nadzornih organov preglednost ne obstaja več in prav bi bilo da potrošnike jemljemo resno. potrošniki so, imajo pravico sami izbirati med tistim kar je bolj zmogljivo ali med daljšo življenjsko dobo če bom sam moral izbirati med uh, avtomobilom ki bo hitrejši ali tistim ki bo boljši za, moje, za zdravje mojih otrok se bom odločil za otroke. Uh, Eh, mi smo parlament in dolžni smo ljudem, da eh, pokažemo več ambicioznosti. Najlepša hvala. Eh, zdaj bomo prekinili, imamo sicer še nekaj prošen za govor, ampak nimamo dovolj časa, da bi lahko spregovorili vsi. Tako da eh, zaključujemo postopek, pritegnite pozornost predsednika, zdaj pa besedo dobi gospod Javor. najlepša hvala gospa predsedujoča spoštovani kolegi in kolegice gospa komisarka na podlagi današnje razprave lahko sklenem da se večinoma strinjamo kar zadeva strokovni vidik da eh, faktor skladnosti ki ga predlaga komisija ni realističen da gre pravzaprav za šalo celo komisija pravi da je nezadosten da bi dosegli cilje. veliko je bilo govora o zamudi ampak bodimo eh, iskreni eh, uredba naj bi stopila v veljavo leta dva tisoč devetnajst tako da mislim da imamo dovolj časa za izboljšave in da imamo dovolj možnosti da zagotovimo boljša pravila s kateri bomo zaščitili državljane in okolje. če sem iskren gre za nekakšen uh, nekakšno izbiro vzemite ali pustite. E, in mislim, da to ni pravzaprav demokratično odločanje. In zato vas prosim, da podprete ugovor in da prisilite komisijo in svet, da se ponovno usedeta za mizo in izboljšata uredbo. Namesto, da ste realistični, bodite pogumni pri zaščiti evropskih državljanov. Hvala. Yeah. Najlepša hvala. Zdaj pa še komisarka Bjankovska, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke. Najlepša hvala za vaša stališča in pripombe. V celoti eh, spoštujem in razumem vse vaše pomisleke. Naj se dotaknem najbolj ključnih vprašanj. Prvič, naj ponovno izpostavim, da komisija ni Eh, zanemarjala prejšnjih informacij. Niti leta 2006, ko smo pripravljali predlog za Euro 5.6, zato da bi zagotovili znižanje emisij, ampak to se je nanašalo na laboratorijske teste in to je potrebno izpostaviti. Ravno tako se to ni zgodilo v letih 2011 in 2012, ko je GRC, nihče drug, prvič eh, opozoril na to, da obstajajo težave z dejanskimi emisijami. Eh, zdaj uh, moramo v pozitivni luči zaključiti ta postopek in ne moremo predložiti ničesar novega, kar zadeva faktor skladnosti. Prvič, zato, ker države članice ne bodo spremenile svojih stališč in drugič, ker bi to uh, povzročilo ogromno zamudo v postopku bodimo torej čisto jasni če leta dva tisoč sedemnajst ne bomo imeli pravil bomo ostali pri statusu quo ohranili bomo torej kakrš situacijo ki predvideva štiri do petkrat više dejanske emisije eh, in to pomeni štiri do petkrat več onesnaževanja če boste predlog zavrnili leta dva tisoč sedemnajst ne bomo imeli pravil in potem bomo morali svojim državljanom pojasniti zakaj bomo imeli petsto miligramov emisij eno x na kilometer in zakaj nismo ničesar storili zato da bi to znižali na sto oseminšestdeset miligramov. Eh, vseeno pa mislim, da lahko pridemo do konsenza in naj pokažem, kakšna je možna pot naprej, ne brez novih predlogov o faktorjih skladnosti. Komisija je pripravljena na, eh, za plenarno glasovanje prihodnji mesec eh, podati uradno izjavo, v kateri bomo predstavili predloge, ki smo jih danes podani. Tako da se lahko zavežem, da bom sprožila možnost revizije prihodnje leto. In to bi pomenilo isto, kot če bi zmanjšali drugi faktor skladnosti. Tu lahko jemljete kot mojo osebno zavezo. In eh, drugič, uh, Eh, sprejeli bomo tudi okrepljeni eh, sistem homologacije na podlagi realnih meritev emisij. To, k temu se lahko zavežem danes, ne da bi podali nove predloge glede faktorjev skladnosti. Upam, da bo to vsaj nekaterim od vas olajšalo eh, delo in da boste laže glasovali za, za naš predlog čez nekaj tednov. Hvala. Olen vastaanottanut keskustelun päätteeksi yhden päätöslauselma esityksen ja Najlepša hvala. Ob zaključku razprave smo prijeli resolucijo. Razprava je zaključena, glasovanje pa bo potekalo na zasedanju v mesecu februarju. Gerbrandi. Postopkovna zadeva gospod Gerbrandi. Ja, najlepša hvala gospa predsedujoča. Ravno kar smo uh, slišali da je komisarka podala nekaj zavez za prihodnost ampak odločitev ki je bila sprijeta glede eh, realnih oziroma dejanskih meritev emisij eh, to je nekaj kar je bilo sprejeto na ravni komisije in sveta brez zavez sveta zaveze komisije pravzaprav ne veljajo nič zato prosim da pošljete zahtevo svetu naj se odzove na zaveze ki jih je podala komisija tako da bomo tudi strani sveta ki danes pač ni tukaj dobili neke konkretne zaveze. Najlepša hvala, gospod Gerbrandi. Tu ni šlo pravzaprav za postopkovno zadevo, kaj ne? ampak je šlo za politično izjavo. Dobro, ampak pojdimo na naslednjo točko. Gre za poročilo iz odbora za kulturo o vlogi medkulturnega dialoga kulturne raznolikosti in izobraževanja pri spodbujanju temeljih vrednot Evropske unije. Besedo pa najprej dobi